Drage kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni, lepo zdrav gospod Telička. Osnotek dnevnega reda lahko sprejmemo, če nihče temu ne ogovarja. Kot kaže, nihče nima nič proti kar zadeva zapisnik z 9. novembra 2017. Tega lahko sprejmemo, če nihče ne ugovarja, kot kaže ne. Tako da je tudi zapisnik se 9. novembra sprejet. Drage kolegice in kolegi, par sporočil imam, ampak bomo počakali na gospoda Marineskoja. Začeli bomo pa z glasovanjem. Lep pozdrav, gospod Bar, kako ste? Danes sem v zelo dobri formi. Ah Vim že deli svoje piškotke. Dobro, mi pa bomo začeli z glasovanjem, dokler ne pride gospod Marinesko. Najprej bomo preverili, če smo sklepčni, tako da prosim, da glasujete. Konec glasovanja. Sklepčni smo, tako da lahko glasujemo. Preden pa začnemo z glasovanjem, mi dovolite še manjše sporočilo, drage kolegice in kolegi. Sicer to ni nekaj običajnega, vseeno bi rada to priložnost izkoristila za to, da vam povem, da smo dosegli politični sporazum o slavni uredbi EASA in sicer po šestih trialogih in po številnih tehničnih sestankih, kolik jih sploh ne štejemo več, ogromno jih je bilo. Prejšnji teden smo celo noč, v noči srede na četrtek, opravljali pogajanja, bili smo zelo ustrajni, končno nam je uspelo doseči dogovor in sicer ob šestih zjutraj, po enajstih urah pogajanj. Sama bi rada res čestitala in se tudi zahvalila poročevalcu gospodu Marinesku tako da mu lahko kar zaploskate. Gospod Marinesku, hvala lepa za delo, ki ste ga upravili. Hvala lepa za to čudovito sodelovanje. Hvala lepa tudi vsem udeležencem za izjemno ustrajnost. Mislim, da smo vsi opravili zelo dobro delo. Hvala svetovalcem, hvala tolmačem, hvala lepa tudi članom sekretarjata in ekipi, ki je zadolžena za komunikacijo. Hvala lepa Zvenu. Svena sicer ni v dvorani, bomo tudi njemu posredovali zahvale. Skratka, bila je izjemna noč. Bi se pa seveda rada zahvalila tudi komisiji, ki jo je predstavila, predstavljala naša komisarka, gospa Bulc, tudi veleposlanik Kul z estonskega predsedstva je bil tam oba sta svojima ekipama opravila izvrstno delo, tako da smo uspeli doseči sporazum. Hvala lepa vsem v odboru, še posebej gospodu Marineskuju. Vem, da je bilo delo pogosto naporno, ampak uspelo nam je. Bi še vi želeli kaj povedati? Izvolite. Hvala lepa, hvala kolegicam in kolegom. Dve leti smo delali na tem dosjeju. Hvala vsem zaposlenim, hvala lepa vsem svetovalcem iz političnih skupin, hvala lepa tudi asistentom poslancov, hvala lepa sekretarjatu. Vseeno pa se mi zdi, da ni nekaj normalnega, da se pogajamo o evropskem zakonskem aktu ob petih zjutraj, takšno je moje mnenje. Politični dogovor je bil dosežen, vseeno pa nas čaka še nekaj dela, zgodba še ni zaključena, takšno je pač realno stanje. V vsakem primeru pa hvala lepa. Vse pomembne zadeve, ki jih je izpostavil parlament, so vključene v sporazum. Mislim pa, da nas še vedno čaka nekaj dela. Hvala lepa še enkrat vsem. Hvala lepa, gospod Marinesku. Tako, zdaj pa lahko nadaljujemo. Začenjamo z glasovanjem ob poročilu, ki se nanaša na spremljanje in poročanje v zvezi z emisijami CO2, ko gre za porabo goriva tovornih vozil. Poročevalec je gospod Kaputo, ki je tudi z nami, tako da lahko kar začnemo z glasovanjem. Ciklo. Predlog spremembe 47, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 49 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani. Kompromis 8 je sprejet. Kompromis 9, kdo je za? Proti, vzdržani. Kompromis 9 je sprejet. Predlog 67 za, proti, vzdržani. Kompromis 9 je sprejet sprejet. Predlog 69 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 70 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 71 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani. Kompromis 10 je sprejet. Predlog spremembe v svežnju bomo glasovali o 7, 8, 9, 4 in 5. 7, 8, 9, 4 in 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeti. Predlog 77 za? Proti? Vzdržani. Zadeva je resna, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 77. Konec glasovanja. Predlog 77 je zavrnjen. 78 za, proti, vzdržani. Predlog je zavrnjen. Predlog 79 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 79. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 80. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo, prav glasujemo elektronsko v predlogu 80. Konec glasovanja. Ja, vem, da kam lahko mi zaupate. Sprejet. Predlog 81 za proti, vzdržani, sprejet. Predlog 82 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 83 za, proti, vzdržani, predlog je zavrnjen. Predlog 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. Predlog 11. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 12. Za. Proti. Vzdržani. Predlog 12 je sprejet. Prav bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo v predlogu spremembe 12. Konec glasovanja. sprejet. Dvakrat, gospod Vindekam, sem imela prav, pa mi še vedno ne zaupate. Tako nadaljujemo. Predlog 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 1. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. Smo pri kompromisu 3, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 1, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4, za, proti, vzdržani, sprejet. Sprejet. Kompromis pet. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog 36. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromisni predlog 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Kompromis 6 je sprejet. Predlog 43. Kdo je za? Proti proti, zdržani, sprejet. Predlog 44 za, proti, zdržani. Pri 44 ni bilo jasno, tako da glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 45. Kdo je za? proti, vzdržani. Predlog je sprejet. Predlog 46 za, proti, vzdržani. Predlog je zavrnjen. Predlog 3, kdo je za, proti, vzdržani. Predlog 3 je sprejet. Zdaj pa glasujemo elektronsko o predlogu, glasujte prosim. Konec glasovanja. 28 glasov za, 4 proti. Gospod Kaputo, čestitke. Vaše poročilo je bilo sprejeto z veliko večino. Tako nadaljujemo z delom. gre za izzive financiranja infrastrukture v ekonomiji delitve, predstavitev tematske študije. Gospod Matijas Finger iz tematskega sektorja, prosim, da se mi pridružite tu za predsedniško mizo. Alo. Tako. To študijo so pripravili na zahtevo našega odbora in sicer junija leta 2016. Želeli smo preveriti, kakšne so posledice ekonomije delitve, kako to vpliva na financiranje prometne infrastrukture. Študijo je pripravil Univerzitetni inštitut iz Firenc. Profesor Matijas Finger ga zastopa. Gospod je tudi z nami. Hvala lepa za tišino v dvorani. Besedo bom najprej predala vam, gospod Finger. Vi nam boste predstavili tole rezultate te študije, katere pripravo ste usklajevali vi. Besedo bodo dobili tudi člani odbora. Sledil bo torej krok vprašanj in odgovorov. Lahko boste spraševali glede zaključkov študije, pa tudi glede metode priprave te študije. Gospod Finger, beseda je vaša. nekje 20 minut. Izvolite. Merci beaucoup. Hvala lepa. Bom nadaljeval kar v angliščini. Poročilo je v angliščini. Upam, da bo zadeva delovala. Ne vedno. Dobro. deset minut imam, ja, vse se mi je zdelo, sam sem pripravil predstavitev za deset minut. Torej, gre za izzive financiranja prometne infrastrukture v kontekstu ekonomije delitve. To je naslov, ki ste nam ga dali. Bi pa vseeno rad na kratko povedal par besed uvodoma o digitalizaciji. Ekonomija delitve je namreč po mojem zgolj posledica digitalizacije. Kaj dela ta digitalizacija. Tradicionalno imamo fizično vrednostno verigo, to je lahko logistična veriga, transportna veriga, lahko gre za karkoli fizičnega, gre naprimer lahko tudi za proizvodnjo hrane, knjig, česarkoli že. Digitalizacija pa podvaja oziroma zrcali informacije, ki so vsebovane na fizični verigi na ravni podatkov. To je bistvo digitalizacije. To ima ogromne posledice. Kot prvo, na potrošnike, na stranke. Ti niso več vezani na fizično verigo, temveč postanejo vezani na ta digitalni sloj. Postanejo stranke ne knjigarne, neposredno, temveč naprimer Amazona. To je prva posledica. Druga posledica je, da da iz te digitalne plasti lahko ustvarimo nova podjetja, nove poslovne modele in sicer na podlagi pridobljenih podatkov. Kar pomeni, da lahko stranke kupujajo te podatke oziroma lahko uporabijo podatke za ponujanje storitev, tudi če nimajo nič fizično upraviti s temi verigami ali podatki. To ima tri posledice. Klienti oziroma stranke dobijo več informacij, več moči imajo, ker lahko lažje in bolje primerjajo zadeve med seboj, imajo boljši pregled nad vsem skupaj. To potem vpliva tudi na fizično vrednostno verigo, v smislu, da je zdaj večji pritisk na fizični vrednostni verigi, lahko primerjajo fizične proizvode. To običajno privede do večje učinkovitosti v okviru fizične vrednostne verige. In še tretja posledica dodana vrednost se premakne na digitalni sloj. To pa je potem začetek oziroma izhodišče našega poročila. Dodana vrednost je zdaj v tem digitalnem sloju, zato se sprašujemo, kako lahko financiramo infrastrukturo, kako lahko financiramo to fizično plast, fizični sloj. To je izhodišče našega razmišljanja. Zdaj se bom lotil poročila. O čem govorimo, kadarkoli govorimo o ekonomiji delitve? Kot sem že prej pokazal, gre očitno za novo paradigmo na področju mobilnosti. To je nova paradigma za vse, za energetiko, za telekomunikacije, za čisto vse, kar se lahko digitalno prezrcali. Pomembne so spletne platforme. Podatki so na platformah, v gospodarskem smislu gre za večstranski trg. Imamo dobavitelja in potrošnika, ki med seboj stopita v interakcijo. Če si pogledamo primer Ubra, lahko si stranka Ubra, lahko pa si tudi voznik. Gre za večstranske trge, kot jih imenujemo obstaja več načinov delitve, naprimer carpooling, to je tipičen primer, ko si delimo vozila. Uber je tu tipičen primer, obstajajo pa tudi drugi primeri, kjer se storitve delijo. Gre za tudi delitev vozil, se pravi, ko se avto obravnava kot neko vrednost, ki si jo deli več uporabnikov. Se pravi, lastnik je nekdo drug, ampak avto pa si delijo drugi. Enako velja tudi za pravice. Gre za razliko med carpoolingom in delitvijo pravic. Pri delitvi pravic se pojavlja storitev, pri carpoolingu se pa zgodi sprememba v tem, da se ne ponuja zgolj storitev. In če je zagotavljanje storitve dvostransko, pri kar pulingu se bo posameznik peljal s tistim avtom, pa če se bo še kdo z njim peljal ali ne. Kar zadeva podatke, to so sekundarni podatki. Mi nismo pravili nobenih primarnih raziskav, pravzaprav smo zbirali informacije, ki že obstajajo drugot. Gre za poročilo PVC-ja, svetovalne službe, kolikšen je delež ekonomije delitve v Evropi, nekje 5 milijard evrov v letu 2015. Gremo naprej. katero je ključno vprašanje, ali lahko s to delitvijo vozil nadomestimo tradicionalni javni prevoz. Mi razlikujemo med dvema poslovnima modeloma. En je kar pulling, tipičen model je blabla avto, ki je prisoten naprimer v Franciji, v Španiji, pa tudi v drugih državah. Razlika je med dolgo dolgimi razdaljami in kratkimi razdaljami. Gre za prevoz na dolge razdalje. Obstajajo številni drugi primeri, ki jih omenjamo v poročilu, ampak tu gre za primer, ki primerja prevoz iz Pakeja Tulila ali pa iz Barcelone v Alicante, iz Pariza v Frankfurt in tako naprej. To kaže na to, da je kar pooling privlačen način delovanja, ker je nekaj poceni, z vidika časa pa je še vedno zelo učinkovit. Ni sicer tako učinkovit, kot je prevoz z vlakom, ampak vseeno gre za relativno hitro potovanje. Predvsem z vidika cene tudi. Predvsem je to namenjeno osebam, ki imajo nizke prihodke. Tu je deljena mobilnost v prevozu na dolge razdalje. Carpooling je precej prisoten v nekaterih državah, zlasti v Franciji, to smo ugotovili na podlagi podatkov, tam je tudi največ podatkov. Večinoma gre za francoske javno razpoložljive podatke. Zmanjšuje se število potnikov in pa prihodki v primerjavi s tradicionalnimi javnimi prevozniki, ko gre za vlake ali avtobuse na dolge razdalje. Šest milijard potnikov na kilometr, vključno za vozniki. To je 12 odstotkov potnikov v železniškem prometu na dolge proge na nacionalni ravni. Za 6 odstotkov manj potnikov na kilometr je to, ko gre za železniški prevoz na dolge proge. izguba prihodka je lahko višja, nimamo pa podatkov s tem v zvezi. Pri železniškem prevozu je v času konice tudi vozovnica dražja. Kar zadeva prihodek železnic, lahko rečemo, da je verjetno višji. Kaj lahko predlagamo na podlagi teh podatkov? Potrebujemo več informacij, to je prvo. Ti podatki so zelo razdrobljeni, razpršeni, nimamo sistematično zbranih podatkov, ki bi jih lahko med seboj primerjali. Imamo torej podatke iz posamičnih primerov tu in tam. Do tega ste lahko kritični, zato ker to ni neka sistematična študija. Drugo priporočilo, zagotoviti moramo enakopravne pogoje delovanja. Teh zaenkrat še nimamo. Namreč pri tej digitalizaciji gre zgolj za posnemanje smetane, kar pomeni, da tisti, ki so najprej vstopili na trg, poberijo največji, najbolj dobičkonosni delež te ure, ko je konica v prometu, takrat operaterji tudi dosežejo največji dobiček. Številni javni operaterji imajo naprimer tudi koncesije in navskrižne subvencije, kar pomeni, da s pomočjo navskrižnih subvencij lahko upravljajo dobičkonosen posel v urah konice. Če lahko torej pobiraš to smetano, potem je treba seveda še nekoliko razmisliti. Lahko še dve minuti, potem bom zaključil. še zadnja prosojnica. Deljena mobilnost v okviru urbanih prevoznih poti. Urbani prevoz, tega sicer nismo podrobno preučili, prevzema potnike taksistom, ampak kolikor vemo, ne jemljajo potnikov iz javnega prevoza, ker je javni prevoz še vedno cenejši, ne prihaja do zastojev in tako naprej. Obstaja torej grožnja za operaterje, obstajajo tudi drugi problemi, ki so s tem povezani, ampak za same operaterje to ni neka velika grožnja. samo da najdem prosojnico. Priporočila. Mi bi morali spodbujati to vrstne storitve, zagotoviti bi morali pravno gotovost. To naj bo dopolnilni element k javnemu množičnemu prevozu, tudi ko gre za skupinski prevoz oziroma carpooling. Namreč v urah konice javni prevoz ni vedno zadosten, zato bi lahko javni prevoz dopolnili s to skupinsko mobilnostjo. To bi zato morali vključiti v javni okvir, ne bi smeli dopustiti, da se s tem upravlja ločeno. Prometna infrastruktura bi dolgoročno gledano lahko imela koristi od tega. Ključno sporočilo, to sem pravzaprav že prikazal, nisem pa podrobno pojasnil. No, kakorkoli že, nekaj ne štima povsem v teh prosojnicah. Tole sem vam želel pokazati. To so ameriški podatki, ki kažejo na to, da tisti, ki se poslužujejo Uber ali drugih podobnih delitev pravic, se tega poslužujejo zato, da nadomestijo svoje vozilo s tem se vozila tudi umikajo iz javnega prometa. Ta delitvena mobilnost je pa nov pojem, ki zajema vse to, kar sem do zdaj opisoval. Če bomo to spodbujali, bomo imeli v prometu manj vozil, kar bo koristilo infrastrukturi in prometu na dolgi rok. Še zadnje priporočilo, potem zaključim. kdo si prilašča vrednost, običajno platforme, ker imajo te podatke. Nekje 18 do 30 odstotkov vrednosti si prilastijo tudi v drugih omrežjih, energetskih, telekomunikacijskih smo videli, da je nekaj prostih streljcev, zato moramo poskrbeti za to, da se bodo ta sredstva vrnila nazaj v infrastrukturo. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev. Odpiram razpravo brez nadaljnega. Koordinatorji, kolega Van de Kamp za dve minuti. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Gospa predsednica, najlepša hvala. Najlepša hvala tudi profesorju Fingerju za predstavitev. Par vprašanj imam za vas. Ko sem prvič slišal izraz ekonomija deljenja, sharing economy, sem imel v glavi zelo romantično zamisel. Recimo s kolegom Ismailom, lahko kaj delim ali pa, ker ga ni tu, s kolegom Žoržem Bahom. Tako da sem mislil, da gre pravzaprav za deljenje avtomobilov ali koles. Ampak potem se je vse skomercializiralo. Uber zdaj služi milijone, milijone dobičkov, drugot prihaja do milijonov izgub. Tako da me zanima, kaj o tem mislite vi. Kakšna je ta slika ekonomije, ekonomije deljenja? Lahko Eh, si kaj deliva, ampak eh, morda tega, kdo ne bo hotel uporabljati. Pri carpoolingu se mi je zdelo, da gre pravzaprav za uporabo zasebnih avtom avtomobilov, ampak zdaj vidimo, da javna sredstva, sredstva prevoza zaradi tega trpijo. In potem še tretjič, sem sicer velik prijatelj američanov, ampak eh, ne zanimajo me preveč ameriški podatki, ker se mi zdi, da se ZDA precej razlikujejo od naših evropskih držav mestna središča so pri nas pogosto manjša, ne tako zelo obsežna kot v ameriških mestih in tam se da lažje prevažati tudi s kolesom. Zato bi bil vesel naših podatkov. Hvala lepa, gospod Ertug. Najlepša hvala, hvala gospodu Fingerju. Vprašanje imam. Mogoče bi se lahko vrnili na prosojnico številka 5. Tam ste primerjali različne načine prevoza in koliko časa je potrebnega pri katerem. Vi ste ocenili, da, da potrebujemo 3 ure in 15 minut za zračni prevoz. Aha, če ni direktne linije, no to je treba povedati, ker od Pariza do Lila vsekakor ne potrebujemo 3 ur in 15 minut. Prav, potem razumem, zakaj ste zapisali tako. Hotel sem omeniti pravzaprav samo to. Načeloma pa se meni zdi enako. To bi lahko bila dobra priložnost za prihodnje, predvsem kar se tiče povezav zadnjega in prvega kilometra, torej tisti začetek in konec poti, da uporabljamo takšne storitve. Tako da z moje strani pravzaprav ni nobene kritike. Hvala. Kolega Zile, beseda je vaša. Najlepša hvala, Karina. Hvala gospodu profesorju za predstavitev. Razumem, da vas čas priganja, zato se bom kar lotil bistva. Omenil bi ključno vprašanje, ki ste ga spostavili, kako financirati infrastrukturo v času ekonomije deljenja. Omenili ste, da se dodana vrednost prenaša s eh, fizične infrastrukture na raven podatkov, ampak nisem pa mogel razbrati iz priporočil oziroma iz povzetka, kaj naj bi mi kot politiki morali najti, kar se tiče rešitev, ko razpravljamo o prihodnem večletnem finančnem okviru. Kako zagotoviti financiranje za infrastrukturo, pri čemer moramo poštevati ekonomijo deljenja. Je treba pripravljati uh, eh, više davke, je treba kako drugače razmišljati o infrastrukturi. Res bi bil vesel dodatnih predlogov, ki so se vam morda porodili, ko ste pripravljali študijo. Merci beaucoup. Hvala lepa, gospod Steličko. Uh, thank you, madam chair. Hvala, gospa predsednica, in hvala tudi gospodu profesorju. Zelo zanimivo je vse skupaj, ampak eh, sam se soočam z izzivom. Eh, študija govori o izzivih eh, pri, infrastruk pri infrastrukturi v času ekonomije deljenja. Zanima me, kako se s temi izzivi spopasti. Na koncu predstavitve ste rekli, da gre za razlike 18 do 30 odstotkov, kar bomo morali nadomestiti pri financiranju. Omenjali pa ste tudi razlike med mestnimi območji in drugimi, recimo koncept Blablakar. kako torej razlikovati med različnimi področji, recimo med mestnimi območji, če nobeden izmed poslovnih modelov tega še ne upošteva dovolj? Recimo, če je učinek bolj ali manj neutralen ali celo pozitiven, če gre za mesta, kakšne bodo torej primerjave? Bo treba potem upoštevati večje število ljudi v avtomobilih. Kako torej razlikovati med različnimi območji? Poleg tega me zanima, kot je povedal že kolega Zile, smo regulatori, smo so zakonodajalci. Torej, kako se s temi izzivi spopasti? Navezal bi se na to, kar ste povedali, da sploh ni podatkov, na voljo ni primerjav. Uh, se je treba torej osredotočiti na evropsko raven ali bi dejali, da se v tem trenutku bolje s tem izzivi spopadati na nacionalni ravni. Omenjali ste tudi konice, prometne konice in enake konkurenčne razmere. Ali bi šli celo korak dlje in recimo razmišljali o spodbudah, da bi spodbujali takšen model deljenja v prometnih konicah, v času prometnih konic? In potem še za konec enake konkurenčne razmere. To me še zlasti zanima. Verjetno si lahko mislim, o čem, o čem ste razmišljali, ampak eh, prosil bi, da natančneje omenite, eh, da spregovorite še o tem področju. Hvala lepa, gospod Kramer. Hvala za prispevek. Tri vprašanje imam. Vim van de Kamp je to že omenjal. Recimo, če so trije v enem avtu, je to že bolje, kot če je vsak posebej in potem imamo tri avtomobile na cesti. Ampak če to zdaj primerjamo s taksi, me zanima, ali gre tu za ustrezno konkurenco. Pri Uberju je problematično, da ne plačujejo davkov, vozniki niso ustrezno usposobljeni, ne preverja se zanesljivost in zato so tudi cenejši. Pri zračnem prevozu to tudi že poznamo, saj tam obstajajo različni mehanizmi kako privrčevati denar in potem lahko pripravljate cenejše ponudbe in to potem povzroča velike težave. Drugič, v prometnem sektorju se soočamo z nepravično konkurenco. Vsaka lokomotiva mora plačati določeno pristojbino za vsak kilometr poti. Torej, 100 odstotkov železnic je obdavčeno, je treba plačevati pristojbino, ali en odstotek cest, kjer je treba plačati cestnino. Zato je seveda jasno, da so lahko prevozi cenejši na cestah. Potem ste dejali še, da imajo mesta komaj da priložnost. Ampak tam, kjer je ponudba v javnem prevozu dobra, se strinjava. Tam, kjer je pa ponudba slabša, pa so še priložnosti, ker je mobilnost pomembna in se še da kaj izboljšati. Vprašanje pa je, ali lahko s pomočjo teh sistemov oduzamemo pritisk, tako da bo potem politika morala zagotoviti boljšo strukturo javnega prevoza, ker potem ne bodo mogli reči, ja, saj tu lahko kaj privrčujemo. In potem bo na dolgi rok vse skupaj negativno. Saj gre tu seveda za javni prevoz in če primerjamo železnice in ceste, je situacija marsikje boljša. Hvala lepa. Merci beaucoup, monsieur. Hvala gospod Kramer, boste odgovorili na ta prvi krok vprašanj, potem pa nadaljujemo z ostalimi. Hvala lepa. Upam, da bom uspel odgovoriti na vse. Gospod Van de Kamp, vi ste najprej spregovorili o tej romantični predstavi ekonomije deljenja, ampak to je posel. Živimo v poslovnem svetu deljenje se že sliši lepo, ampak platforme, ki so za tem, opravljajo delo. Ne gre toliko za podatke, gre za algoritme, ki jih ustvarjajo, da lahko iz podatkov pridobijo določene informacije. Je že res, da gre za nekaj novega, nove poslovne modele. In morda bodo ljudje dejali, da je to tudi nova infrastruktura. In o tem je treba razmisliti. Ali je raven podatkov nova infrastruktura za jutri? In da bo ta infrastruktura potrebovala povsem novo zakonodajo. No, odgovorov na to poročilo ne ponujemo, ampak sam se ukvarjam z zakonodajo na področju upravljanja infrastrukture. Mislim, da je tisto temeljno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti naslednji. Ali je raven podatkov infrastrukture in jo moramo urejati kot tako, ali gre za poslovanje in ga moramo urejati kot takega? Odgovora žal nimam, ampak to je tudi tisto bistveno vprašanje, na katerega moramo odgovoriti najprej. Potem pa je tu še digitalna plat. Vedno je pri infrastrukturi malo upravljalcev, ampak v digitalnem svetu imamo princip zmagovalec pobere vse. Če ste prvi, če imate dovolj kritične mase, imate že velike priložnosti za uspeh. In tu, to je treba upoštevati pri zakonodaji, kar se tiče tržne moči in tako naprej. Gre sicer lahko za katerokoli podjetje, ampak običajno so. Prva ameriška podjetja. Blablakar je izjema, saj gre za francosko podjetje, ampak to je redkost. Gre za eno izmed zelo redkih evropskih podjetij, ki je izjemno uspešno na tem področju. Prav imate, sam razlikujem med prevozom na daljše razdalje in prevozom v mestih. In mislim, da je celo poročilo zasnovano pravzaprav na tej razliki. Pri prevozu na daljše razdalje in mestnem prevozu se razlike pojavljajo zaradi tega, ker je tisto pobiranje smetanje, smetane drugačno. V mestih so glavni predvsem taksiji. In tudi, če ta podjetja pobere 18 do 30 odstotkov, ni nujno, da gre vedno za takšen razpon. Včasih pride do novih načinov prevoza. Pri prevozu na daljše razdalje imamo vsaj v Evropi običajno železnice in potem ste spraševali, ali z idejo sploh lahko primerjamo z Evropo. Ne moremo, res je, ker je na naši celini ogromno železnic, mesta pa so zasnovana drugače. Res je, da središča niso tako zelo obsežna, tako da moramo biti izjemno previdni, ko uporabljamo takšne podatke, ampak na voljo so samo podatki iz ZDA. Manj jih je iz evropskih držav. Torej, tisti glavni trendi so že skupni, ampak posledice so pa lahko različne. Pri prevozu na daljše razdalje, ne spomnim se zdaj, kdo je zastavil katero vprašanje, ampak pri prevozu na daljše razdalje bi bilo po mojem glavno priporočilo naslednje in verjetno vas to tudi najbolj zanima. Res je, imamo sklop priporočil, ampak pri prevozu na daljše razdalje je naše glavno sporočilo zagotavljanje enakih konkurenčnih razmer. Ampak to je pa že problematično, če primerjamo ceste in železnice. In to digitalizacija le še bolj izpostavlja. Je pa ta problematika obstajala že prej in tega se moramo lotiti pri tej večmodalnosti. Eh, pri različnih načinih prevoza je res, da pristojbine niso enako visoke. Ponekod je to internalizirano, druge ne. Digitalizacija pa to še poglablja. Tako da je konkurenca med različnimi načini prevoza tako ali tako že obstaja. Glavno priporočilo pa bi bilo, po mojem, razmisliti, kaj digitalizacija prinaša. Prisili nas, da razmišljamo večmodalno. Na ravni podatkov pa ni več različnih načinov prevoza. Vsi so izenačeni. In prav tu digitalizacija še poglablja različno konkurenco. Vas, zakonodajalce, pa sili, da zauzamete medmodalni pristop. Kako pa financirati infrastrukturo, če prihaja do prilaščanja vrednosti? Eh, ki jo zdaj črpajo platforme. Če si pogledamo taksije. Eh, takšne prevoze, eh, recimo. Uber ima sedež na nizozemskem, Blablacar v Franciji in tu so potem vprašanja na področju obdavčitve. Drugo vprašanje je, kako reinvestirati v infrastrukturo. Uh, V poročilu imamo le en primer iz Massachusettsa, sam poznam tudi primer iz Chicaga, kjer obdavčijo Uber 50 centov in potem še dodatnih 20 centov, ki jih je treba potem ponovno uložiti v javni prevoz. To je se torej da. Uber ali Lyft so storitve, ki uporabljajo obstoječo infrastrukturo. In če želimo spodbujati javni prevoz, je treba obdavčiti te storitve in jih potem na novo uložiti v infrastrukturo. Obstajajo tudi drugi primeri. V ZDA se to počne na ravni mest, ne toliko na nacionalni ravni. Ampak nasploh pa mislim, da potrebujemo več podatkov. Preden lahko pripravljate zakonodajo, potrebujete več informacij. Te zaenkrat niso dovolj natančne in zanesljive, da bi lahko povedali kaj več. Bom zaključil. Obstajajo dokaj jasni podatki iz Francije, ker gre za javno upravo, ki to preučuje. Uh, enako kakovostnih podatkov pa nimamo recimo iz Španije ali iz drugih podatkov. Kar se tiče Uberja, imamo pač podatke iz ZDA. In lahko rečemo, da Uber pripomore k temu, da se ljudje odmikajo od zasebnih podatkov, ampak podatki pa niso dovolj zanesljivi, da bi lahko rekli, ali je že tudi manj avtomobilov na cesti. Da bi lahko trdili kaj takega, bi najprej potrebovali boljše informacije. Sem pa vsaj sam trdno prepričan, da nam digitalizacija lahko pomaga. Ko bomo prešli na naslednjo raven, ne Uber, ne Blablakar, mobilnost kot storitev, to je tista naslednja raven, kjer so integrirani vsi načini prevoza. In tu je Evropa še vedno na vodilnem mestu. Iz Göteborga, iz Helsinko imamo primere, kjer se že usmerjajo prav tja, v mobilnost kot storitev, ampak to pa zahteva pristop javne politike na mobilnost, ne le na komercialni vidik. Komercialna podjetja so že koristna, če so vključena v ta pristop javne politike. In če se določen delež dobičko potem ponovno uloži. Če se zagotovijo enake konkurenčne razmere eh, na večmodalnem področju. In potem še zadnja pripomba podatki. Tam podjetja imajo na voljo res veliko količino podatkov. Če so podatki nova infrastruktura, je potem treba regulirati dostop do te infrastrukture. Hvala lepa, gospod Finger, za te odgovore. Nadaljujemo z razpravo, gospod Rike. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod Finger, za to predstavitev. Bil sem nekoliko presenečen, kajti pričakoval sem nekaj bolj podobnega temu, kar je zapisano v naslovu. Izziv in težave pri financiranju prometne infrastrukture v ekonomiji delitve. No, na ta prva vprašanja sem pričakoval odgovore, ne vem, tudi ko gre za obdavčenje v kontekstu ekonomije delitve. Nekoliko ste se spustili tudi v podrobnosti. Problem je namreč v tem, da moramo vedeti, za katero infrastrukturo gre, za kakšno uporabo infrastrukture gre in kakšne pristojbine se plačujejo. Imamo digitalno infrastrukturo in imamo fizično infrastrukturo. Se pravi, gre za prometne poti. Potem so tu še eksternalije, kaj ti ravno obravnavamo, kako bomo vse skupaj spravili v ustrezno preglednico tudi za obdavčenje. Zanima me, kako se torej lotevate teh izzivov financiranja infrastrukture. Naslednja zadeva. Kar nekaj platform za ekonomijo delitve se nanašajo na javni prevoz. Imamo torej tu dvojnost. Javni prevoz, individualni prevoz. Ta razlika ni vedno tako jasna in očitna. Pri tej mobilnosti kot storitvi vidimo, da prihaja vedno bolj do integracije obeh. To pa pomeni, da se bo moral tudi javni prevo, prometni sektor optimizirati. Zanima me tudi, kakšna je kakovost teh storitev. Platforme ponujajo storitve, ki prej niso bile na voljo. Ne vem, kakšne možnosti imam, da me poberajo ob danem času na danem mestu. Ali platforme to omogočajo? ali to povzroča dodatne stroške ali mislite, da bodo vseeno platforme to uspele zagotoviti? Mislim, da bi bilo to vse z moje strani. Že tako ali tako se mi zdi, sem vam zastavil veliko vprašanj. Hvala, gospod Rike, gospod Demonte. Grazie, predsednik. Hvala lepa, gospa predsednica. Preden se sprašujemo o tem, kako naj zadevo financiramo, bi tudi sama rada na začetku zastavila vprašanje, to ste rekli tudi vi, ali lahko z ekonomijo delitve nadomestimo javni prevoz. Odgovor je lahko zgolj negativen danes. Namreč javni prometni sektor daje določena jamstva, ko gre za pokritost ozemlja, javni promet je na voljo tudi v bolj oddaljenih območjih, potem je tu še vprašanje varnosti, pa pravic potnikov, kar zadeva odnos z tem zasebnim sektorjem oziroma zasebnimi prevozniki. Večkrat smo se o tem pogovarjali tudi v turističnem sektorju. Če se upravlja neka plačilna storitev, morajo biti vsi v enakem položaju. Tudi pri carpoolingu, pri tem skupinskem prevozu, tudi ko gre za delitve storitev, tu je treba oceniti, kakšni so zaslužki. Zanima me, če je po vašem mnenju moč integrirati javni prometni sektor v to ekonomijo delitve, ne da bi se s tem zmanjšal pomen in kakovost javnega prevoznega sektorja. Ali lahko ta javni sektor vključimo tudi v teh bolj oddaljenih, manj naseljenih območjih v ekonomijo delitve. Potem me pa zanima tudi vprašanje podatkov tu ni govora zgor o digitalnih strukturah, o prometnih strukturah. Zanima me, kako boste uspeli zaščititi podatke. Pred približno desetimi dnevi so v okviru Uberja dostopili do 56 milijonov profilov in podatkov s tem v zvezi. Zato me zanima, kako boste zagotovili varnost v tem smislu, da preko teh platform ne bo prišlo do uhajanja podatkov. Preko platform se ne posredujejo zgolj podatki v zvezi z premikom posameznikov, torej kam potujejo, ampak se posredujejo tudi naprimer podatki o bančnih karticah in tako naprej. Zanima me, kako je z varnostjo v tem sektorju. Merci. Hvala lepa, gospode Monte. Tudi sama sem se uvrstila na ta seznam, ker imam več vprašanj, gospod Finger. Moje prvo vprašanje se nanaša na pogoje in tudi na metodo, ki so vas vodili pri pripravi te študije. Prebrala sem si dokument, pogledala sem, kdo so avtorji. Imena avtorjev so z velikimi tiskanimi črkami v okvirčku. Kolega Juan Montero je eden od avtorjev in v mojih podatkih piše, da so bile informacije posredovane. Od novembra leta 2014 je profesor Montero eden od odvetnikov iz odvetniške pisarne, ki ponujajo pravne storitve Uberju. Kaj to pomeni? To pomeni, da je bil profesor Montero eden od odvetnikov Uberja v času, ko ste pripravljali to študijo. Lahko potrdite to informacijo? To je prvo vprašanje, ki bi ga imela. Ja? Lahko potrdite, to drži, ali je bil odvetnik Uberja ne med študijo, pred. To nam je bilo znano. Še enkrat. Profesorja Montera sem izbral, ker z njim sodelujem že več let, skupaj sva pisala knjige, tudi ko gre za posledice digitalizacije in tako naprej in tako dalje. Je eden od redkih profesorjev, ki poznajo to tematiko. Nismo bili mnenja, da bi to bila kakršnakoli ovira ali pomankljivost pri pripravi študije. Sam sem jamčil za to. Poleg tega je gospod Montero delal na prevozih na dolge razdalje, ne toliko na tem urbanem delu v tem dokumentu. O vsem tem lahko na podrobno tudi odgovorimo. Torej lahko potrdite, da ni nobene povezave med gospodom Monterom, Uberjem v okviru te študije, torej ni bilo nobene pristranskosti ko ste pripravljali to študijo. Se pravi, ni pristranskosti in nobenih posledic zaradi tega. No, z veseljem sem prebrala to študijo. Preštela sem, kolikokrat se omenja beseda Uber. 131 krat, bla bla pa 41 krat. Zgolj za primerjavo. Imam pa še eno vsebinsko vprašanje, gospod Finger, ker zadeve tu postanejo zanimive. Pa bi rada dodatno pojasnila naj še enkrat spomnim, da se študija nanaša na ekonomijo delitve. Osebno menim, da Uber ne sodi v opredelitev ekonomije delitve. Zakaj ne? Naj podam konkreten primer. Kadar pokličem Uber in ko me pride iskati poklicni voznik, me odloži nekoliko dlje, mu plačam za razdaljo. Vem, da sem v poklicnem vozilu z poklicnim voznikom in nisem povezana s katero koli storitvijo v okviru skupinskega prevoza ali delitve avtomobila. Gospod Finger, občutek imam, da Uber umeščate v ekonomijo delitve, čeprav sploh ne sodi v to opredelitev. Še nekaj ste prej lepo povedali, naj vas spomnim. Ko ste govorili o ekonomiji delitve, ste rekli, da je potnik lahko tudi voznik. To ne drži. Zakaj ne? V tem kontekstu potrebujemo namreč licenco. Mislim, da mešate sistem, ki so ga posod v Evropi ukinili. Gre za Uber Pop, ki ne obstaja nikjer v Evropi. Zakaj? Zato, ker so ga ukinili, ker ni zakonit. Tako da morate razlikovati med besedami, razlikovati morate med zadevami na podlagi njihove opredelitve vsaj sama v tej vaši študiji tega nisem opazila, zato vam moram danes povedati, da drži, da bi morali ekonomijo delitve danes bolje opredeliti, ampak Uber ni ekonomija delitve, kot to razumete vi. Predlagam, da odgovorite zdaj na vsa vprašanja. Beseda je vaša za šest minut. Bom začel z odgovorom vam. Vse te razprave so potekale že v pisni obliki. Ekonomija delitve, sharing economy. To je naslov, ki ste nam ga dodelili. Nismo mi izbrali tega naslova. Gre za krovni naslov. Res je, da obstajata dva modela. Obstaja model carpooling. To je model bla bla kara, gre za skupinski prevoz gre za model, ne gre za podjetje, gre za model, Uber model, bla bla kar. Obstajajo tudi drugi, ne samo Uber. Carpooling pomeni, da imamo nekoga, ki vozi v vsakem primeru in ki pobere še bar potnikov. Imamo številke, ki kažejo, da posamezniki ne bi nujno odpotovali, če ne bi našli še nekoga, za spremstvo na tej poti. Imamo na voljo številke. Uber model pa pomeni, da imamo nekoga, ki bo opravil to vožnjo v vsakem primeru. Občutek imam, da se ti modeli počasi približujejo eden drugemu. To ločevanje dolgoročno ni vzdržno winner takes it all, torej zmagovalec bo na koncu pobral vse. Uber bo skušal napasti Blablakar, Blablakar bo skušal napasti Uber, morda bo dovolj mest zgolj za dva največja, ampak po mojem mnenju gre za začasno razlikovanje. Spraševali ste o tej romantični podobi. Blablakar ima nekje 18 do 20 odstotno maržo imajo voznika, ki bo odpotoval na vsak način, ampak to ne pomeni, da se bo dobičakoval na plečih tega voznika. Lahko si zastavimo tudi vprašanje v zvezi s tem, ali je to res socialno ali ne. Naj odgovorim na vprašanje gospoda Rikeja. Pravite, da to ne ustreza načinu financiranja vsaj pri železnicah se s tem oteži financiranje? Odgovor po mojem mnenju je, zastavili ste tudi vprašanje s tem v zvezi, boljša integracija med javnim in zasebnim prevoznim sektorjem. Celotna digitalizacija nasili v to, da bolje integriramo oba. Lahko bi si celo predstavljali, da je ena od nalog teh platform tudi opravljanje storitev javnega sektorja, kjer te niso na voljo. Ne gre nujno za komplementarnost, gre za pobiranje smetane. Naša naloga je, da vse skupaj vključimo v politiko mobilnosti. Imamo politiko regionalne mobilnosti na dolge razdalje in politiko urbane mobilnosti. Treba je iskati komplementarnost, potem tudi krožno mobilnost. Ali lahko javni prometni sektor nadomestimo? Uh, <clears throat> no, think... Ne, po mojem ne. Tega se ne da nadomestiti, ga je pa treba nekako vključiti, ugraditi. In tako bi bilo morda ceneje če bi se te platforme, če bi tem platformam naročili, da do neke mere opravljajo tudi uh, javne storitve, torej javni prevoz. Potem ste spraševali še uh, o podatkih, ampak to je širše vprašanje. Raziskave je treba izvesti za knjige, elektriko, pametne merilce in tako naprej. Tako da gre po mojem mnenju za horizontalno zakonodajo, torej varnost podatkov, varnost na splošno in tako naprej. Tega ne moremo umeti samo na promet. Hvala, gospod Finger. Nisem dobila odgovora na vprašanje. Ne vem, ali ste razumeli sistem. Bla, bla, kar gre za delitev stroškov. To pa ni isto kot ostali sistemi. Če vas razumem, taksi sodijo v ekonomijo delitve, po vašem mnenju, ampak sama se s tem ne strinjam. Še k nečemu bi se rada vrnila, gospodu Montero, imam dokument pred seboj, gospod Finger. Gospod Montero je bil eden od odvetnikov Uberja od leta 2014, tako da ne morete reči, da te povezave ni bilo res mi ne boste tega trdili. No. Povezava je še kako obstajala. Se strinjate? Ja, ja, povezava je obstajala, saj je vse dokumentirano, vse je na voljo, vse je zabeleženo. Ampak najdite mi, prosim, kakšen pristranski element v tej študiji. Mislim, da smo kritični do obeh pristopov. Sama sem predsednica odbora, zato želim preglednost pri vseh študijah, zato sem zastavila tudi vprašanja, ki so vredna, da jih zastavimo v tem odboru. Pri ekonomiji delitve vsaj osebno ne razumem stvari tako kot vi. Ekonomija delitve je delitev. Bla bla je delitev stroškov. Vi uvrščate taksije v ekonomijo delitve, ampak taksiji niso del ekonomije delitve. Saj vsi vedo, da niso del ekonomije delitve. V svoji študiji taksije uvrščate v ekonomijo delitve. Tako da imamo problem pri tolmačenju pojmov. Ne, se upravičujem, ampak to ne drži. Taksi niso v ekonomiji delitve. Ekonomija delitve itak nič ne pomeni. Gre za ekonomijo. Gre za ekonomijo. Če želite iti v smeri bla bla kar, gre za osebe, ki vozijo avto in ki poberajo še nekoga. Skušate delati razlike, ki jo jaz v temelju ne delam. To obstaja zato, ker obstajajo platforme, ki omogočajo ta matching, ujemanje. Če nekdo v vsakem primeru nekam gre, se pelje ali pa bi se peljal, platforme so za vsem tem. Gospod Finger, pravite, da obstajata dva modela. Model platform ekonomije in ekonomije delitve. Mislim, da bomo morali biti bolj pozorni na ta vidik. Še nekdo je omenjal javni prevoz. Nove modele bomo morali prilagoditi javnemu prevoznemu sektorju. Mislim, da bi morali tudi tu delati razliko, kaj so platforme, ekonomije in kaj je ekonomija delitve. Samo en stavek. Ni ekonomije delitve, kot bi si jo vi zamišljali na nek romantičen način. Zada je vedno platforma in platforma je posel. Lahko poenostavlja sodelovanje, ne pa nujno. Ni pa ekonomije delitve izvan platforme. No, glede tega se očitno ne strinjava, ampak saj se bomo o tem še kdaj pogovarjali. Vi govorite o digitalni platformi, ki posluje, obstaja pa tudi digitalne platforme, ki niso nujno namenjene poslovanju, ampak zgolj nudenju storitve in delitvi stroškov. Hvala lepa, gospod Finger, da ste prišli danes k nam. Hvala, da ste predstavili tudi to študijo v zvezi z ekonomijo delitve. Hvala lepa in se vidimo k malu. Mi pa nadaljujemo z delom. Tako nadaljujemo. Smo pri predstavitvi strani Evropske komisije. In sicer gre za predstavitev delegiranega akta, ki je povezan s tehničnimi zahtevami za plovila za celinsko plovbo. Gospa Daniela Roska, kje ste? Ni gospe Daniela Roske v dvorani? Če ni, ne bo, kdo jo nadomešča?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 ali Evropa. Tako nadaljujemo z delom. Zdaj se bomo lotili mehanizma za medsebojno povezljivost v Evropi. Objavljen je bil tako imenovani mešan razpis in sicer februarja 2017. Gre za tako imenovani blending call. Danes bodo predstavili rezultate prve faze tega razpisa, ki je bil zaključen julija letos. Druga faza bo ostala odprta do aprila leta 2018. Hvala lepa. Kolego Reutersu, ki je danes z nami, prihaja iz GD MUF. Za deset minut mu predajam besedo, zato da nam predstavi rezultate. President. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da predstavimo rezultate tega prvega blending kola. Gre za prvo to vrstno izkušnjo. Gre za prvi takšen mešan razpis, ki smo ga objavili zelo, zelo na kratko. Zakaj je ta razpis drugačen od običajnih razpisov? Zato, ker je dodelitev subvencij pogojena s pridobitvijo posojila oziroma inovativnega finančnega proizvoda v enako visokem znesku. Če je subvencija 20 odstotkov, potem mora avtor projekta imeti na voljo vsaj 20 odstotkov vrednosti posojila ali inovativnega finančnega instrumenta pri oblikovanju projekta. pri teh razpisih ocenjujemo vse tisto, kar ocenjujemo pri običajnih razpisih, pa tudi finančno pripravljenost za to, da se projekt zaključi z zneskom subvencije in finančnega instrumenta. Vse to se zgodi v zelo zgodni fazi, prej kot pri običajnem razpisu, kar pomeni, da vlagateljem pustimo nekaj časa, zato da pridejo v ta finančni del postopka. Se pravi, podpišemo dogovor o subvencioniranju, ničesar ne izplačamo takoj, pustimo 12 mesecev, zato da se podpiše potem še finančna določba. Ko se podpišejo vsi dokumenti s finančno institucijo, pa izplačamo subvencijo. To pomeni, da sicer obstaja določen element tveganja, kar upoštevamo. Če kdo ne bi uspel podpisati te finančne določbe, za nas ni finančnega tveganja, ker v tem primeru ne bomo sprostili denarja in subvencije torej ne izplačamo. Gre za prvi tovrstni razpis, gre za prvi razpis, kot rečeno, želeli smo zajeti vse prednostne naloge, ki jih zajemamo tudi s klasičnimi razpisi. Zato, da ne bi izključili katerega koli sektorja, samo zato, ker še nimamo izkušen za blending koli. Mi smo pokrili vse sektorje stopnjo financiranja kot ponavadi, Gre za klasične infrastrukture, koridorje, interoperabilnost železnic, ERTMS, potem inovacije in nove tehnologije, pa tudi druge elemente, naprimer SESAR, ITS, pomorske avtoceste. Indikativni proračun ni bil dosledno spoštovan. Vedno je težko naprej napovedovati, kakšen bo odziv v posameznem sektorju, ampak uspelo nam je pokriti skoraj da vse prednostne naloge. Par besed o izbirnem postopku. Prejeli smo približno dvakrat več predlogov, kot smo imeli finančnih sredstev, 65 predlogov za milijardo evrov. V dveh fazah poteka izbirni postopek, kot pri običajnih razpisih najprej NINEA, izvršna agencija, opravi zunanjo oceno. Zunani strokovnjaki te agencije opravijo to oceno. 41 projektov smo izbrali za 1,7 milijarde to je indikativni proračun milijarda evrov. 39 projektov smo podprli. Nekateri so bili morda napačno zastavljeni, preobsežni, preusko zastavljeni, nekje smo ocene financiranja nekoliko znižali. Skušali smo podpreti čim večje število projektov z proračunskimi sredstvi, ki so nam bila dodeljena. Če si pogledamo še vrsto projektov, ki smo jih izbrali, prva lekcija je, da pri blendingu ne izključujemo projektov. Lahko bi rekli, da bi financirali bolj klasične infrastrukture, železniško, RTMS ali kaj podobnega, ali pa bi rekli, da te niso prilagojene za blending, pa nismo. Zajeli smo skoraj da vse sektorje, zelo zanimive projekte smo imeli pri e RTMS-u, pa tudi pri klasičnih železnicah. Potem so tu projekti še v državah članicah kohezije in drugih državah. Projekti, ki zajemajo 24 držav članic. Te izkušnje kažejo, da je ta oblika podpore, torej ta blending, čeprav ni v celoti prilagojen vsem primerom, nekaj, kar lahko koristi številnim sektorjem in tudi primerom. Kar zadeva indikativni proračun, boste videli zdaj številke. Malo smo se morali potruditi, naprimer pri ERTMS. Število predlogov je bilo precej više od tistega, kot smo si ga zastavili, zato smo se potrudili in smo skoraj da podvojili indikativni proračun, še vedno smo v tej fleksibilnostni marži. Vse to kaže zgolj na interes, ki obstaja za takšen blending call. Kar zadeva sektorje, Zelo blizu smo rezultatom, ki smo jim priča pri klasičnih razpisih. Če si pogledamo CEF v celoti, je porazporeditev približno enaka. Pri blending kolu ni prišlo do kakšnih večjih razlik, vsaj kar zadeva pokritost sektorjev v CEF-u. Ogromno je železniških projektov, potem ERTMS, nekaj cestnih in pomorskih projektov. Nekaj projektov je bilo v sektorju celinskih plovnih poti. Bolj podrobno smo opisali tudi posamezne projekte. Več projektov je na področju električne mobilnosti. Veliko držav je vključenih, naprimer v te projekte zlasti, ko gre za namestitev polnilnih postaj potem pa še projekt v kontekstu vodnih projektov v industrijskem sektorju. Nekaj jih je bilo tudi v sektorju utekočinjenega zemljskega plina. Kar zadeva alternativna goriva je to zelo obetavno, enako velja tudi za nizkooglično mobilnost. katere faze nas še čakajo. Rezultate bomo posredovali odboru CEF. Komisija bo to obravnavala v prihodnih tednih. Upamo, da se bodo konvencije o subvencioniranju sklenile do začetka leta 2018. Ta razpis smo organizirali z dvema cut-off datoma. Prvi datum je bil julija, danes to še tudi predstavljam. Druga faza pa je odprta do aprila, nekoliko smo jo podaljšali. Želimo pritegniti večje število projektov v sektorju alternativnih goriv. To podaljšanje smo najavili in se od njem odločili v okviru svežnja o čisti mobilnosti, ki je bil sprejet pred nekaj tedni. Pomembno je opozoriti na to, da vse prednostne naloge ostajajo odprte. Imamo fleksibilnostno maržo 20 odstotkov vrednosti razpisa, kar pomeni, da če bomo dobili izjemno dobre projekte pri prednostnih nalogah izven inovativnosti, bomo to skušali financirati čim bolje bomo skušali oporabiti teh dodatnih 350 milijonov evrov, da bi financirali projekte v sektorju alternativnih goriv. Če zaključim, zelo pomembno je zagotoviti finančna sredstva, pa tudi projekte. Zato smo spostavili sistem nudenja pomoči preko advisory huba, tam pripravljajo dosjeje za projekte. Upam, da bomo kmalo lahko predstavili tudi rezultate druge faze razpisa, enkrat poleti prihodnje leto. Hvala lepa za to zelo zanimivo predstavitev, zelo podrobno predstavitev. Odpiram razpravo. Gospod Ertuk je prvi. No, ne želite besede? Ste vse razumeli prav? Gospod Zile. Uh, ja, hvala lepa za to predstavitev. Ne vem, če je vsa ta ideja blendinga, kombiniranja ali mešanja povezana z zasebnim ali javnim denarjem. Ampak, če mu rečemo zasebni investitor, po mojem vedenju, predvsem balske države nimajo veliko trga za interese javnega trga. Zato ne želijo priti. In zdaj me zanima vaše mnenje. Ali tudi vi to tako vidite, da so javna podjetja tista, ki odigrajo to vlogo, da pokrijejo ta zasebni vidik, zasebni delež denarja? kar pomeni, da na koncu pridemo do dveh različnih situacij. Imamo velike tržne donose na eni strani, na drugi strani pa projekte na majhnem trgu. To so manjši projekti z manjšimi zneski. Kako vidite vi to razliko na tako imenovanih low market areas? Hvala. Uh, hvala lepa, predsedujoča, in hvala vam za to predstavitev. Mogoče malo nevedno vprašanje, ampak želim bolje razumeti. Če se navežem na to, kar je rekel gospod Zile, glede komercialnih oziroma javnih in zasebnih finančnih sestav. Meni se zdijo ti projekti še vedno zelo dragi. Vi pa se še vedno osredotočate na blending, na kombiniranje. Menite, da bodo komercialne banke na to gledale, kot da je to komercialno izvedljivo. In... Zato me zanima, če bi lahko predstavili način razmišljanja. Ko gledam to razčlenitev namenov oziroma področji, vidim, da ni bilo prav veliko uspeha pri vozliščih za jedrna omrežja. Sedem mislim, da je bilo prijav, dva pa projekta pa sta bila tudi deležna podpore. Kar po mojem mnenju kar zadeva kombiniranje s komercialnimi finančnimi sredstvi, zasebnimi, za jedrno omrežje. Seveda se zauzemamo za to, ampak pri vozliščih gre za priložnosti povezovanja, gre za neke vrste večje vozlišče znotraj ali blizu mesta za komercialno financiranje. Zanima me, zakaj ostali projekti, ki niso bili izbrani oziroma financirani, niso bili tako dobri oziroma niso upravičeni do financiranja. Tudi RTMS je precej uspešen. Lahko opišete, zakaj točno gre pri RTMS. Vsi smo za to, ampak vseeno je to precej draga zadeva. In še dve pripombi. Naslednji katov datum, da, presečni datum, je že poleti, ker pomeni, da imajo eno leto časa za zaprtje z finančnega vidika. Ali se ne bojite, da bo zaradi poletnega časa, zaradi počitnic prišlo do zamud, ali bomo lahko še porabili ta denar? ali ne bo prišlo do časovnih omejitev. In če lahko mogoče raštenice po državah članicah, katere države so, katere države so pokazale več pripravljenosti na pripravo dobrih projektov in so bili zato tudi izbrani. Ja, Hvala, gospod Stelič, gospod Kramer. Hvala lepa za predstavitev. Mešano financiranje je danes lažje kot recimo pred šestimi sedmimi leti, ko so bile obresti više. Danes eh, hranilnice oziroma kreditni instituti raje dajo posojila. Tako da se je situacija povsem spremenila, ne vemo pa, če bo enako čez par let. Par konkretnih vprašanj imam z vidika nemških izkušenj. Najprej bi predstavil primer. Imamo koridor od Hamburga do Krakova. Gre za 900 km železnic. Na polski strani je bilo to financirano z evropskimi sredstvi, pri nas pa ne povsem. Gre za vrzel 50 km. Tovorni vlaki tako prevozijo na stotine kilometrov z dizelskimi lokomotivami, recimo. torej različne kose poti prevozijo z različnimi lokomotivami. In potem me zanima, kako bi lahko spodbujali različne vrste mobilnosti. Brandenburg eh, bi res rad odpravil to vrzel in zvezdna vlada se je vprašala, oziroma eh, državna vlada se je vprašala, kako bi to lahko storili. In potem pa je zvezdni prometni minister dejal, prepovedano je se s tem ukvarjati, ker to ni ena izmed glavnih prioritet. Ne smete pripravljati na načrtov, kljub temu, da bo to plačano. In ali ima zvezdni prometni minister takšno pristojnost, da to lahko prepove tudi na evropski ravni, ali bi lahko zvezdna država Brandenburg se obrnila na komisijo, rekla, potrebujemo toliko in toliko eh, sredstev, da bi to vrzel odpravili in potem bi imeli celoten koridor na evropski ravni. Eh, potem pa so tu še določene vrzeli tudi pri prometu na krajše razdalje. 99 odstotkov ljudi v Nemčiji govori o električni mobilnosti oziroma uporabi električnih vozil, ampak običajno se razmišlja le o električnih vozilih in ogromno sredstev se namenja za električne avtomobile. In potem pravimo, da bomo mesta podpirali s tolikim in tolikim zneskom za električne avtobuse. Komisija je rekla oziroma pripravila načrt za kolesa in več kot. In potem v Nemčiji ne dobimo evra niti centa strani države. In zato imam vprašanje. Če pametne regije, mesta ali zvezdne dežele obstajajo pri nas, In, a se lahko obrnejo na komisijo kljub temu, da prometni minister tega ne želi. Še vedno imamo možnost, da dostopamo do financiranja. Torej, gre za 50 km eh, te vrzeli pri 900 km koridorju. Potrebujemo le par milijonov, da bi to odpravili. Zanima me, ali lahko, vi to komu poveste, mi lahko poveste, na koga se lahko obrnem. To bi bila lahko odlična zgodba o blendingu, s katero bi lahko še posebej spodbujali električno mobilnost. E, Hvala lepa, gospod Kramer. Vam pa predajam besedo, da odgovorite na vsa zastavljena vprašanja, če bo šlo. Še gospod Rike, zelo na kratko. Eno pripombo imam in dve vprašanje. Prvo vprašanje če sem prav razumel pripombe kolegov, je blending, blending med evropskim in zasebnim denarjem, se pravi, da vključujete tudi finančne instrumente iz javnih institucij, tako sem razumel. Se pravi, da javne institucije dajo ta sredstva. Gre za blending, ki je povezan tudi z EFSI-em, ki ga financira Evropska investicijska banka. Skratka, ti blending instrumenti so po našem mnenju pomembni, ampak v javnem sektorju. Zato me zanima, ali sem vas prav razumel. Drugo vprašanje. Minimum je 20 odstotkov, kaj pa maksimum? Še tretje vprašanje, ki ni vprašanje, je bolj pripomba. Moram reči, da sem presenečen sam sem sodeloval pri blendingu v različnih poročilih, ki sem jih pripravljal v odboru, sem ga podpiral, ampak kolikor vem, ni šlo za pogojevanje, temveč za podporo. Zdaj pa se je pojavilo nekaj nenavadnega. Namreč to ste namenili za spodbujanje, za poenostavljanje in to je zdaj postalo pogoj. Ali je to skladno? z osnovnim načelom blendinga, ki je bilo, da poenostavi financiranje sodelovanja. Tako, zdaj smo vas pa zasuli z vprašanji, ampak beseda je zdaj vaša, da boste odgovorili na vsa vprašanja. Merci, eh, merci Hvala lepa za ta vprašanja. On, on, Najprej glede tega, kaj je zasebno in kaj je javno. Običajno upoštevamo, da naprimer posojilo EIB-ja, ki na, če nadomešča proračunsko financiranje, ne velja za javno financiranje, kajti tu gre za refinanciranje na kapitalskem trgu ločnica med zasebnim in javnim ni vezan na status institucije, ki zagotavlja sredstva, ampak bolj na vir financiranja. V tem pogledu smo v smislu promotorjev projektov eno tretjino so zasebni, promotori ali spodbojevalci, dve tretjini pa javni, to so različne institucije in uprave. Glede virov financiranja pa takole. Vidimo, da imamo 14 projektov, ki prihajajo iz EIB. Imamo pa 20 komercialnih bank. Ne gre vedno za posojilo pogosto imamo mešanico z nacionalnimi bankami za promocijo skupaj s komercialnimi bankami. In če odgovorim na konkretno vprašanje, večji projekt v Franciji, to je ERTMS, TIR v Parignon, financiranje prihaja iz dveh zasebnih bank, ne iz EIB-a ali drugje, ampak iz dveh zasebnih bank. Kar pomeni, da imamo dve možni konfiguraciji na voljo. Glede vodika. To je prvi tovrstni projekt. Za njim stoji regija z jasno strateško usmeritvijo. da razvije te vodikove točke z nekaj storitvami povezanimi s tem. Te imamo nacionalno promocijsko banko, ta je partner. Notes, um, well... Glede nepovratnih sredstev pa nismo prijeli prav veliko prijav. In res je, da je mogoče tukaj nekoliko težje ugotoviti, kje bodo tokovi prihodkov in to je mogoče razlaga, zakaj tak, nismo bili tako uspešni v tem pogledu. Za drugi rok pa si želimo odpreti razlago o tem, kaj se lahko šteje kot prijava za alternativno gorivo. In če imamo to vrsten projekt v vozlišču, v stičišču, lahko to prijavite tudi v okviru inovacij. Na ta način bomo lahko privabili več projektov v mestih v povezavi z alternativnimi gorivi. Kakšna je tipologija projektov v okviru RTMS? Omenil sem že projekt opreme ob tirih v Parijonu veliko pa je še drugih projektov povezanih z opremo, železniško opremo. Dve, tri različna podjetja se vključujejo v to. Na nizozemskem imamo zelo zanimivo schemo. Uprava je tista, ki odpre to schemo različnim partnerjem, ki omogočajo manjšim podjetjem, da sodelujejo. Tako da menimo, da bo to zelo zanimivo. Glede časovnice, dve, dva segmenta bomo imeli. Zdaj imamo prvo sekvenco, prvi segment za prvi razpis, naslednja. Torej, prva bo v prvi polovici naslednjega leta, potem pa leta 2019, druga faza. Za drugi rok pa se bo vse premaknilo. Zaprtje bo aprila, to se bo ocenilo nekje poleti in sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev se potem podpišejo. In do konca leta 2017 se finančno zaprejo, stroški pa postanejo upravičeni do konca leta 2023. Bolj konkretno vprašanje glede projektov v Nemčiji. No, težko odgovorim na to vprašanje glede res konkretnega projekta, bi moral preučiti, kaj to pomeni z vidika upravičenih stroškov. Ampak seveda se lahko pogovoriva tudi med seboj, takoj ko preučim, zakaj gre pri tem projektu, povezanem z elektrifikacijo železniške proge. Potem vprašanje sofinanciranja. Ker ne vemo točno, kakšno financiranje, kakšna vrsta sofinanciranja bi bila najbolj primerna za ta razpis za kombinirana sredstva, za mešana sredstva, smo to kar skopirali, kar pomeni, da vse ostaja enake. Za IRTMS e smo imeli 50 odstotkov stopnje sofinanciranja tudi za ozka grla smo imeli referenčni okvir in sicer 30 odstotkov, ampak za to vrste projekte smo imeli res veliko prijav. Izbrali smo, take, izbrali smo to možnost, da se stopnja sofinanciranja za ozka grla nekoliko zniža in sicer 20 namesto 30 odstotkov kar omogoča nam več financiranja. In ti projekti se res lahko zaključijo z 20-odstotno stopno sofinanciranja v obliki nepovratnih sredstev. V bistvu smo samo prekopirali stopnje za sofinanciranje iz uredbe OCEF. Res se opravičujem, da vam nismo uspeli poslati naše tradicionalne brošure, ki bo še dokončana. Čim prej, ko bo mogoče, vam pošljem to brošuro v elektronski obliki. V njej boste našli vse podobne informacije o vseh izbranih projektih, o projektih, ki niso bili izbrani. Z veseljem bomo odgovorili na kakršnokoli vprašanje, ki ga boste imeli v zvezi s temi projekti. Hvala. Hvala lepa za te odgovore. S tem nam boste dali tudi božično darilo. Torej bomo lahko prebrali tudi ta dokument. Hvala lepa. Hvala lepa komisiji za podane odgovore v zvezi z blendingom. To bo ena od pomembnejših točk tudi v prihodnje. Hvala za informacije o izbiri projektov. Vam lahko rečem k malu nasvidenje. Mi pa nadaljujemo s predstavitvijo Evropske komisije in sicer bo komisija predstavila osnutek delegiranih aktov povezanih s tehničnimi zahtevami za plovila za celinsko plovbo. Komisija, gospa Daniela Bovska je zdaj z nami. Kako ste? Lep pozdrav. Pet minut imate za to, da nam posredujete informacije. Izvolite, beseda je vaša. Uh, uh, Hvala lepa, predsedujoče in dobro dan vsem poslancem in članom odbora za promet. Gospe in gospodje, najprej Imamo nov akcijski načrt, nov pristop k upravljanju za to, da obravnavamo pristojnosti na področju prometa po celinskih plovnih poteh. Predstavili smo tudi prvo konkretno uporabo tega novega pristopa in sicer v okviru direktive iz eh, leta 2016-1629 o enotnih standardih, ki naj bi nadomestili različne standarde, ki so v veljavi v skladu s eh, pravili in postopki. Direktiva 2006 o tehničnih zahtevah zajema certifikate, ki se izdajajo v skladu z zakonodajo Evropske unije in zadevno uredbo. Imamo več različnih pravnih okvirov in časovnih okvirov za izvajanje postopkov, tako da je bilo res težko zagotavljati ekvivalentnost med eh, certifikati za plovila za celinsko plavbo po Evropi in za certifikate za plavbo po Renu. Naš namen je zmanjšati izkrivljanje konkurenčnosti in povišati ravni varnosti. V bistvu potrebujemo enoten standard za 14 tisoč plovil za celinsko plavbo po evropskih rekah in jezerih. Zdaj smo pripravili osnutek delegiranih aktov, povezanih s tehničnimi zahtevami za plovila za celinsko plavbo. Sledi enaki logiki kot sporozumijo poklicnih kvalifikacijah ki jih je parlament pred dvema tednoma 14. novembra izglasoval z veliko večino in tudi svet za promet soglasno. Ker imam na voljo samo pet minut, bom kar nekaj iz moje predstavitve izpustila. Naprimer, zakaj gre pri SES. E Tukaj se sklicujemo tudi na CESNI kot Evropski standardizacijski organ, ki je povezan po strukturi z poklicnimi kvalifikacijami. Prvi korak smo že izvedli in sicer to je postopek po členu 218.9 iz pogodbe o delovanju Evropske unije in julija smo v okviru sesnija sprejeli standarde in zdaj imamo osnutek delegiranih aktov, zato da bi začeli s posvetovanji čim prej in da bi bilo to do 7. oktobra naslednje leto pripravljeno za izvajanje v državah članicah. Tudi v strokovni skupini komisije 13. oktobra smo to predstavili in razložili da gre predvsem za spremembo priloge dve direktive, gre za nov sklic, pa tudi nekaj posledičnih sprememb v prilogah 3 in 5, zato da se zagotovi doslednost. Imam še kakšno minuto na voljo, zakaj gre pri tem, pri Estrin 2017, primerjavi s tistimi iz leta 2015. 500 strani imamo. Tudi prejšnji dokument je zajemal 500 strani. Zakaj gre? Želimo to uskladiti z novimi zakonodajnimi in tehničnimi dosežki, napredek, napredkom, ki je bil dosežen. Imamo novo uredbo o cestnih strojih. tega še ni bilo, ko smo objavljali dokument leta 2015. Imamo tudi necestne mobilne stroje, ki se lahko uporabljajo tudi nameščene na plovilih. Kar nekaj nesreč je bilo v preteklosti. In eden najpogostejših razlogov je vedno večje število kontejnerskih plovil. Potem imamo tudi določbe za tradicionalna plovila, pa tudi v povezavi z električnimi napravami, inštalacijami in opremo. Moramo slediti temu, kaj se dogaja v cen in ceneliku tako da upoštevamo vse standarde in drugo zakonodajo pri naših standardih, tudi naprimer direktivo o alternativnih gorivih. Veliko je Za veliko prehodnih določb smo našli kar trajnostne rešitve. Eden od primerov za skupno odločitev je prav sesni. To bo stalna, dolgotrajna rešitev in kolegica je sodelovala pri pripravi tega dokumenta in ona lahko odgovori na bolj konkretna tehnična vprašanja. Hvala lepa, gospod Danieli, za to predstavitev. Mi pa nadaljujemo s poročevalcem. Gospod Belet, izvolite. Vi ste zadolženi za temeljni zakonodajni akt, potem dobijo besedo še poročevalci v senci, na koncu pa bo komisija odgovorila na pripombe in vprašanja. Gospod Belet. Much, uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot se spomnite, sem imel to čas, da sem bil poročevalec na temo te direktive o celinskih plovnih poteh. In to je bilo dokončano v okviru takratnega predsednika gospoda Kramerja. Hvala še enkrat za takratno dobro sodelovanje. Imam nekaj pripomb za komisijo, ne bom šel preveč v tehnične podrobnosti, najprej splošna pripomba. In komisija verjetno ne bo presenečena, če bomo izpostavili prav to pripombo. Parlament se želi vključiti v posvetovanja že na zgodni stopni, ne šele v končni fazi priprave teh osnutkov, ampak že v času priprave. Zdaj gre bolj za srečanja stokovnjakov. Kot rečeno, želimo prej prijemati potrebne informacije, ampak zagotovo komisija ni presenečena na tem. Poglavje 9, 9. člen, glede emisij onesnaževalcev in plinov in drugih. Predstavnica komisija je že omenila, da gre pri tem predlogu spremem za necestne mobilne stroje in uredbo povezano s tem. V 9.1 piše, da ta člen določa splošne določbe glede področja uporabe tega poglavja zato, da se odobri določene kategorije storov, eh, strojev in da se prepovejo določene nekateri, da se prepovejo določeni stroji. Kaj to pomeni konkretno v smislu necestnih mobilnih strojev? Drugo vprašanje je povezano s eh, preskusi tahografov in glede njihove učinkovitosti. Zanima me, ali res obstaja neka pravna obveznost, da imamo takografe pri celinskih plovbah v zadevnih državah. Prosim komisijo za odgovore tudi v zvezi s vprašanjem o tahografih. Druga pa so plovila brez posadke. To so plovila, ki so del konvoja. Zanimivo bi bilo vedeti, katera teh plovil imajo dvignjene prostore za krmiljenje. In zanima me, ali ima komisija te številke na voljo. In še drugo vprašanje v zvezi s plovili brez posadke. Ali uporabale teh mogoče predstavlja dodatno varnostno tveganje? In če ja, ali ste obravnavali ta tveganja? Tahografi, posa, uh, plovila brez posadke in emisije uh, plinskih drobnih delcev. Hvala. Hvala. Gospod Belet, gospod Ertug, želite besedo morda? gospod Ertug. Gospod Ertug. Alo. Gospod Ertug. Beseda je vaša. Ne, ne želite besede prav. Kolega Taylor. O, to je bilo pa hitro. Hvala, predsedujoča. Hvala komisiji tudi za razlago, hitro razlago tega dokumenta, ampak nisem dobil razlage, zakaj nek zunanji organ iz Evropske unije, torej SESNI, ima tako velik vpliv na odločanje Evropske unije. Imamo EMSA, agencije kot so EMSA, EASA in druge ki so bile opredeljene in imenovane v, pri soodločanju z Evropskim parlamentom. Zakaj torej tega ne upoštevamo? Hvala. Hvala lepa, gospod Taylor, zelo hitri in kratki ste bili. Gospod Lundgren, želite besedo? Ne, prav. Nihče več ne želi besede tri pomembna vprašanja so vam zastavili, gospod Moska. Hvala lepa. Glede prvega vprašanja, glede vključevanja parlamenta, že v pripravljalni fazi lahko rečem, da je to na nek način tudi zame novo. Jaz sem prišla v to enoto. Tik preden je bila ta direktiva sprejeta. Eno leto potem bi rekla. In Sesni je delal zelo trdo, se je prizadeval si je, da bi pripravili ta dokument do 2017, da bi bil pripravljen za prenos eh, direktive v nacionalne zakonodaje držav članic oktobra naslednje leto. Seveda obstaja možnost za izboljšanje. Zdaj smo cestni prosili tudi za obrazložitev tehničnih zahtev, tako da bomo lahko tudi mi predvideli naslednje korake. Verjetno sredi leta oziroma med letom dobimo še te obrazložitvene dokumente z razlago tehničnih zahtev. Veliko dela je še. Na plenarnem zasedanju sesnija aprila bo potekala razprava o transparentnosti, kar pomeni, da delo pač poteka. Če se takoj navežem na vprašanje gospoda Taylorja, potem pa bom prepustila besedo Marti za bolj tehnične vprašanja. Zakaj nimamo standardizacijskega organa? So zakonodajalec priznava dejstvo, da je veliko strokovnega znanja na voljo že v komisiji za REN in ta standardizacijski organ si želimo imeti v okviru komisije za REN. Vendar pa ne moramo na vseh področjih pričakovati standardov od Evropske agencije. Tudi pri direktivi alternativnih gorivih smo se obrnili na ISO standarde in druge standarde. To ni nenavadno. V tej direktivi pa je prav so zakonodajalec tisti, ki je rekel, da naj, bi, naj se obrnemo na standarde sesnija. In to je že del priloge dva direktive. Hvala. Marta? Good afternoon, everybody. Dober dan vsem. Naj začnem z zadnjim vprašanjem glede plovil brez posadke. Kar nekaj projektov je v teku na nizozemskem. Vemo za en projekt na, v Belgiji. Do leta 2020 naj bi bil zaključen. in to naj bi zajemalo tudi barže oziroma tovorne čovne brez posadke. Glede tahografov in lahko rečem, da niso obvezni na plovilih, ampak če so nameščeni na plovilu, mora seveda izpolnjevati ustrezne standarde in zahteve z leta 2017. Ne vem, če sem dobro razumela vprašanje glede necestnih mobilnih strojev, tako da lahko predstavim splošni cilj tega poglavja. Namen tega poglavja je zagotoviti zahteve za te stroje, To se nanaša na dajanje teh strojev na trg in upošteva zahteve za necestne mobilne stroje, da veljajo kot taki. S3 zagotavlja zahteve za servisiranje teh strojev. Gre za neke vrste drugi korak obstoječe, obstoja stroja kot dela plovila z varnostnega vidika. Toliko z moje strani. Najlepša hvala komisiji za vsa pojasnila in odgovore na vprašanja kolegic in kolegov. Naj vas še enkrat opomnim, da parlament zelo pozorno spremlja pripravo delegiranih aktov. Komisijo naj tudi opozorim na to, da mora biti parlament obveščen istočasno kot strokovnjaki držav članic in to v enakem obsegu, kar pomeni, da se bomo še veliko krat videli. Gospod Oskali, pozdrav, hvala lepa, komisija, vidimo se k malu. Mi pa nadaljujemo za zaprtimi vrati. Krajši premor, zato da prekinemo s prenosom te seje. Prosim tudi, da vsi